na dnevnem redu, to je vprašanje za ustni odgovor za razpravo komisiji o cenovni krizi v evropskem sektorju svinine. To je vprašanje odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Najprej dobi besedo poročevalec Česval Adam Šikerski. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa predsedojoči, komisar, gospe in gospodje. Govorili bomo o pomembnem vprašanju, kajti to vprašanje je zelo pereče. Sektor svinine v Evropski uniji trpi in proizvajalci svinine prav tako. videli smo v zadnjih štirih letih, da so cene živil padale. Tudi na splošno, globalno, so se cene živil znižale za 15 odstotkov. Ena od prednosti skupne kmetijske politike pa je, da je bilo možno do določene mere stabilizirati zadeve tako kar se prihodkov kmetov tiče, pa tudi kar se tiče ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. Vemo, da se na te dosežke kmetijske politike gleda zelo pozitivno strani evropejcev in še prav posebno kmetov. Vendar pa dobro, sedaj so razmere zapletene in Zavedati se moramo, da je skupna kmetijska politika zelo odvisna od zunanjih faktorjev, tega, kar se dogaja na globalnih trgih in nadzora na tem nimamo. Še prav posebno, kar se tiče padajočih cen živil na splošno. Tako, sedaj pa prehajam na samo vprašanje. Vsi ga poznate. Torej, ruski embargo, ki še vedno traja, Evropska unija in sektor senine je zgubil tako svoj največji trg. To je samo še poslabšalo težave, s katerimi se soočamo in to je imelo potem tudi velik pritisk na cene, ki so padle, padle na tako raven, da tega že dolgo nismo videli. Sedaj pa se ta padec še nadaljuje. Decembra je cena svinjine padla za 9 odstotkov in to je bilo tik pred Božičem, ko se nakupi povečajo. Torej, veliko kmetov sedaj prodaja prašiče meso pod ceno proizvodnje in tudi sedaj schema skladiščenja se veliko bolj izkorišča kot v preteklosti, ta schema pa verjetno ne bo dovolj. Prihodni pritiski na trgu bodo verjetno znatni. In uskladiščeni proizvodi bodo potem tudi prišli na trg in bodo tako torej povečali ponudbo, verjetno bodo tako cene še bolj padle in to bo pomenilo nadaljne težave za sektor svinine. Vprašanje je torej, ali bo Evropska komisija ukrepala, sprejela dodatne ukrepe, kar se tiče scheme za skladiščenje in kakšen vpliv bo ta schema imela na trg in na stabilnost cen. Kot sem že dejal, bo svinina torej, prišla na trg iz skladišč. Bo Evropska komisija ukrepala za to, da bi zagotovila, da bodo sredstva, ki so na voljo pod schemo za skladiščenje, resnično na voljo kmetom, tistim, ki so v težavah in ki nujno potrebujejo pomoč. Ali pa bodo to dobili posredniki in drugi akteri. Kajti vemo, da je v živilski verigi od kmetije do mize kmet, kmet tisti, ki je najšipkejši člen in potem tudi najbolj trpi zaradi padajočih cen. Kakšne ukrepe bo Evropska komisija sprejela, kar se tiče ruskega embarga, še prav posebno, kar se tiče prepovedi uvoza svinine, maščobe. Vemo, da ima ta prepoved politični kontekst, to ni neposredno povezano z razmerami na živirskih trgih, vendar pa posledice so hude za kmete. In politične razmere se ne izboljšujejo. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije. Komisar Han, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Evropski sektor svinine se resnično nahaja v težkih razmerah rešitev proizvodnje v zadnjih dveh letih je razlog za to, potem tudi embargo Rusije, to je razmere poslabša, vendar pa to ni edini vzrok. Komisija je skupnimi evropskimi uredbami se odzvala na razmere in januarja letos je bilo 90 tisoč ton svinine, proračunu 27,6 milijona evrov uskladiščenih. Cilj tega ukrepa je, da bi trg v časih nizkih cen kratkoročno pomirili, oduzeli meso, zmanjšali ponudbo in potem, ko se bo kriza pomirila, bi ta, to meso spet uvedli na trg. Zato torej je ta ukrep samo začasen. Če bo uskladiščena količina previsoka, bo potem učinek na trg, pridajano na trg, prevelik. Januarja je sezonska, sezonski padec cen se s tem uskladiščenjem ustavil in to je imelo vpliv na prihodke kmetov. Torej, varnostna mreža je delovala. Naj tudi zelo jasno in glasno povem, da so ukrepi, kot je zasebno skladiščenje, nekaj, kar ne more nadomestiti in tudi ne sme nadomestiti sil trga. To je lahko samo podpora. Sedaj vidimo jasne znake, da se trg odziva. Poleg tega neposrednim podporam trgu pa je sektor svinjine dobil tudi sredstva iz solidarnostnega pakta ki smo ga sprejeli konec 2015. To pomeni, da lahko ciljno usmerimo ukrepe v višini 24 milijonih evrov. Kar se tiče embarga Rusije za maščobo in dodatne proizvode, pa je komisija že sprožila postopek pred STO, čeprav še nimamo uradne odločitve STO. Vse predhodne informacije iz Ženeve kažejo, da bodo potrdili stališče Evropske unije. To bo nedvomno okrepilo pogajalsko stališče, kar se dostopa do trga Evropske komisije tiče. Naj povem, da Evropska komisija zelo pozorno spremlja nadzore, eh, razprosite, razmera na trgu in bomo sprejeli ustrezne ukrepe, ko bo to potrebno. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kommissar. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu ELS, gospod Daniel Buda za minuto in pol. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropsko kmetijstvo je v eh, težkih časih zaradi ruskega embarga in zaradi nezmožnosti dostopa do novih trgov ta sektor eh, prašiče reje je na udaru. Danes kilogram stane 1,25 eh, evro, centov, prodaja pa se po zelo nizkih eh, cenah. Ne gre za retorično vprašanje. Za koga delajo živinorejci? Ne za potrošnika. Podpreti je treba te kmete, ampak eh, schema pomoči za zasebno skladiščenje ni bila dovolj. Ukrepi so bili ponekod neučinkoviti, naprimer v Franciji in v eh, Romuniji. Preprosto ni dovolj eh, prostora za zasebno skladiščenje vsega mesa. Komisija mora razmisliti o nove mehanizmu pomoči za ta sektor. Potrebujemo resnično ciljno usmerjene ukrepe. Od komisije zahtevam, da ponovno oceni eh, svoje stališče v zvezi z romunsko svinino. Že osem eh, let imamo eh, določene omejitve za našo svinino in to je treba odpraviti. Romunija izpolnjuje vse veterinarske zahteve in nespremljivo je, da Evropska komisija ni mogla do sedaj analizirati te situacije in deblokirati tega mesa. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine SND gospod Erik Ondrija. Merci. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, pravite, da so prihodki uh, prašičerejcev stabilizirani. Očitno ne živimo v isti Evropi. V Franciji uh, že deset let vsak drugi dan uh, en kmet, kmet naredi samomor. In to ni nič uh, omejenega na Francijo, to velja tudi za druge države. In to, kar velja za uh, sektor svinine, velja tudi za mleko in za zelenjavo. Žal mi je, da nismo im mogli imeti razprave v plenarnem uh, zasedanju, ker je to uh, kriza, ki je globalna. Z nami bi moral biti gospod Hogan, uh, komisar za kmetijstvo. In, uh, glede na to, da gospoda Hogana ni, je to eh, zelo žalostno. Zelo žalostno za številne kmete, ki eh, so v težavah. 30 odstotkov eh, živinorejcev je v velikih težavah. Komisar Hogan se že dve leti moti pri svojih ukrepih. Smo v tržni krizi in samo Evropska komisija je tista, ki lahko regulira ta, ta trg. Še enkrat, vas pozivamo, gospod komisar, da nam prisluhnete pred zasedanjem sveta, eh, ki nas čaka. Uporabiti je treba ustrezne eh, člene 221 in 222 in eh, zmanjšati zmanjšati težo uh, svinskih trupov. Razširiti je treba schemo za zasebno skladiščenje, sestaviti ustrezen seznam eh, tistih proizvodov, ki so lahko skladiščeni. Potrebujemo ustrezno označevanje predelanega eh, mesa, tako kot to zahtevajo eh, živinoreci že več kot dve leti. In gospod komisar, tako kot je dejal gospod Sekirski, moramo postopati tudi na diplomatski ravni. Dosledni moramo biti in odpraviti ta uh, ruski embargo. Sprejeti moramo vse ukrepe, ki jih lahko, da pridemo do rešitve. Rešitev ni ta, da najdemo druge uh, trge na drugih celinah uh, po svetu, ampak da rešimo vprašanje ruskega embarga. Hvala. E... Najlepša hvala, gospod poslanec. Sedaj pa v imenu EKR, gospod Vojčehovski. Čenkuje, panje predsedujoči. Situacija. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči razmere prašičerecev v Evropi so zaostrene. Eh, stanje je zelo slabo, še posebej v nekaterih državah, naprimer na polskem. Naši kmete imajo tri težave. Afriška prašičja kuga, eh, ruska prašičja kuga in pa Eh, oziroma se vrečujem embargo in pa evropska kmetijska politika, ki ne ščiti eh, majhnih kmetov. Tisti, ki imajo majhne eh, kmetije, so v težavah, zato ker naša politika, evropska politika, eh, daje prednost velikim kmeti, eh, kmetijam. Pred nekaj leti smo imeli eh, 90 milijonov glav živine, sedaj nimamo niti polovice eh, te številke. Podpreti moramo živinorejce, eh, potrebujemo pomoč za zasebno skladiščenje, potrebujemo ukrepe, s katerimi bomo omogočili dostop do novih trgov eh, za evropske proizvode. Potrebujemo tudi subvencije za eh, izvoz in s tem bomo lahko izboljšali stanje, ki je danes dramatično. Prašiče rejci prosijo, na kolenih prosijo za pomoč. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde. Gospod Jan Hujtema, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, cene svinine padajo zaradi prevelike proizvodnje in zaradi zaprtja ruskega trga. tukaj je prišlo do bojkota zaradi afriške prešiče kuge, ne zaradi eh, političnih vprašanj. Najti moramo eh, nove trge, nove priložnosti. Pomembno je, da najdemo strukturno rešitev za to krizo. Izboljšati moramo eh, položaj kmetov s pomočjo organizacij proizvajalcev. Evropski živinorejci morajo vlagati uh, v svoje, svoje kmetije, tako da bodo lahko izpolnili visoke higijenske standarde. To, kar se dogaja v nekaterih eh, državah, je nespremljivo. Eh, denar se uporablja za to, da se poveča proizvodnjo, eh, proizvodnjo svinje, kljub temu, da je proizvodnja že velika. Ne spoštuje se evropskih določb. Neverjetno je, da ta sektor sprejema ukrepe, ki niso učinkoviti. Potrebno je poskrbeti za inovacije in za druge eh, podobne pozitivne ukrepe. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL. Gospod Vjegaš. Eh, Najlepša hvala. Portugalski rek pravi, da so evropske institucije ustvarile popolnoma neregulirano situacijo. Slepo zaupajo trgu, ki naj bi rešil vse. Kljub temu, da je potreben javni nadzor. Leta 1993 smo bili samo zadostni, kar, sedi, kar se tiče svinine. Na portugalskem sedaj uvažamo 40 odstotkov teh proizvodov. V nevarnosti je celotna industrija in gospod komisar, stanje je nujno. Ne moremo ga zgolj reševati tako malce ob strani. Potrebujemo jasne, eh, stroge ukrepe, ki bodo eh, živinorecem omogočili, da preživijo svojim delom. Pravica vsake države mora biti zaščitena. Vsaka država eh, mora zagotavljati samo zadostno proizvodnjo. Nočemo, da v Eh, da izgine še en tako pomemben sektor eh, našega gospodarstva, tako kot se je zgodilo z drugimi v preteklosti. Najlepša hvala v imenu skupine zelenih, gospod eh, Bronis Rope. Za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Ni skrivnost, da je sektor svinine v globoki krizi. Podobno velja za sektor mleka in tako naprej. Danes so uh, cene svinjine najniže v desetletju. V enem letu je cena padla za 13 odstotkov poprečno in eh, situacija je nespremljiva. Veliko velikih eh, kmetov je najelo kredite za to, da bi posodobili proizvodnjo, da bi zagotavljali ustrezne standarde dobrega počutja živali in okoljske Eh, zahteve. Pod vprašanjem je eh, preživetje prašičereje v Evropi. Zakaj? Zato, ker smo po eni strani povečali eh, globalno proizvodnjo, po drugi strani pa je treba spoštovati zelo drage določbe za dobro počutje živali v Evropi. Določene stvari niso vedno poštene, naprimer razplantela se je afriška prašičja kuga. In na tem nimamo nujno vedno nadzora. Kaj lahko naredimo? Po mojem mnenju moramo uh, to igro igrati na mednarodnem uh, trgu. Zakaj dovoljujemo uvoz mesa, ki je 25 odstotkov cenejše? Uh, uvoz mesa iz ZDA ali pa iz Brazilije, ker takšnih standardov, kot jih imamo, uh, mi ne premorejo. Vemo, da uh, Eh, živali tam hranijo s krmo, ki vsebuje eh, gensko spremenjene organizme. Pozivam komisijo, da omeji uvoz proizvodov iz teh držav, ki ne spoštujejo tako visokih eh, standardov, kot jih imamo tukaj v Evropi. Še bolje bi bilo, če bi komisija sprejela konkretne ukrepe, če bi predlagala visoke globalne standarde za dobro počutje živali na ravni STO. Drugič, po mojem mnenju bi morali sprejeti ukrepe, s katerimi bi porazdelili uh, dodano vrednost. Upoštevati je treba uh, tudi vlogo prodajalcev, ki lahko vplivajo na cene proizvodov na policah. Kmetje potrebujejo uh, tudi ukrepe za podporo izvoznih uh, proizvodov. Potrebujejo ustrezno uh, jamstveno schemo. Še nekaj pojemno in to je afriška prašičja uh, kuga ta bolezen je v nekaterih državah eh, zelo razširjena, tudi pri nas v Litvi. S tem škodimo evropski svinini eh, in izvozu teh proizvodov. Uspeli smo eh, omejiti razvoj te bolezni, ampak kmetje so utrpeli velike izgube. Kupci nudijo sedaj nizke cene za popolnoma zdrave prašiče, Eh, in s tem vplivajo na trg. Hvala. Gospod Rope, a spremete modri karton? Modri karton gospoda Štefana Eka. Da? Izvolite, gospod Ek, beseda je vaša. Danke, herr Präsident. Hvala, gospod predsedujoči, gospod kolega. Sami prav gotovo veste, da je nemogoče, da bi Evropska unija zahtevala specifične standarde na področju zaščite živali zunaj Evropske unije. Zanima me torej, ali želite spodkopati standarde, ki jih imamo v Evropi in za katere smo se trdo borili, samo zato, da bi imeli nižje cene. Sve tako ne more biti. E, labai ačiū už klausimą, iš tikrųjų labai. Hvala za to vprašanje. Dobro vprašanje. V govoru sem dejal, da so evropski standardi na dovolj visoki ravni. Ne moremo se strinjati, da še naprej uvažamo meso iz držav, kjer obstajajo nižji standardi. Zato ne moremo tekmovati, zato nismo konkurenčni in zato so te cene preniske. Uh, deputy David. Najlepša hvala v imenu skupine EFDD, gospod Coburn, ki pa ga očitno ni v dvorani. Prav. Naslednja je gospa Dominik Bild iz skupine Evrope narodov in svobode. Hvala, gospod predsedujoči. Evropski sektor svinine je danes v uh, krizi, kar je posledica naše kmetijske politike, ki so jo oblikovali eh, evropski in nacionalni politiki. Najprej ruski embargo. Ta škodi številnim proizvajalcem v Franciji in v Evropi. Odpraviti je treba ta embargo, kar bo neposredno vplivalo na cene. Drugič, obstaja neravnovesje med popraševanjem in ponudbo. Letos se bo proizvodnja v Evropi povečala za 3 odstotke, kar pomeni 10 milijonov uh, primerkov uh, več v Evropi. Na to imamo nemške in uh, španske proizvajalce, ki se uh, zanašajo na socialni dumping, plačujejo 5 do 6 evrov na uh, uro, ne spoštujejo norme tako kot drugot. V Franciji je vlada uh, Eh, predlagala ceno 1,40 evra na kilogram svinine, zato da bi zagotovila preživetje eh, tega sektorja. Ta minimalna eh, cena je bila za nekatere predraga in zato je prišlo do bojkota. Spoštovati je treba dobro počutje živali in direktivo 2120 o zaščiti prašičev, ampak francoski proizvajalci s tem niso zaščiteni vizavi nekaterih drugih držav. Prihaja tudi do uh, uvoza uh, proizvodov uh, iz uh, drugih držav zunaj Evrope, kjer nimajo tako visokih standardov kot mi v Evropi. Obenem se še naprej izvajajo pogajanja uh, Eh, o čezatlantskem trgovinskem sporazumu. Francija se je morala eh, izogniti eh, obveznemu označevanju mesa v zvezi s tem. Najlepša hvala, gospod Norbert Linz. Za minuto in pol, izvolite. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Lepo se vam zahvaljujem za to, da imamo to nujno razpravo. Mislim, da je kmetijstvo zelo pomembno v našem gospodarstvu in trenutno vlada velika kriza na področju reje prašičev. Zato se mi zdi neprimerno, da imamo v četrte popoldne to razpravo. Tudi v moje državi Baden-Württembergu je število rejcev prašičev padlo za 25 odstotkov. Zaradi tega se, zaradi krize se povečujejo problemi z prihodki. Cena je evro 30 na kilogram in noben rejec prašičev ne more na dolg rok preživeti. In zaradi tega moramo ukrepati na kratek rok, moramo kot leta 2015 sprejeti nov paket pomoči. Mislim, da bi lahko več kot 25 tisoč podjetij imelo korist od tega. Prav tako moramo mm, poskusiti doseči nove trge. Partneri morajo prevzeti odgovornost na domačih trgih in upam, da bo na zasedanju kmetijskega sveta v ponedeljek sprejetih nekaj dobrih sklepov. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mark Tarabela je naslednji. Za dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Nespremljivo je, da ta razprava poteka brez. Uh, zadevnega komisarja gospoda Hogana. Situacija je grozna, imamo tudi mlečni sektor, eh, gre za evropsko krizo, ki je izjemno razširjena. V moji državi, v Belgiji, so razmere še posebej zaostrene. Eh, kriza v mlečnem sektorju eh, se nanaša na celotno državo, kriza v sektorju svinine pa velja predvsem za Flandrijo. Sedaj bom nadaljeval v nizozemščini. Eh, situacija je za prašiče rece zelo resna. Vsak prašič, ki eh, ga pošljejo v klavnico, da eh, manj dobička, kot pa je živinorec zanj porabil. Potrebno bi bilo plačati en evro in pol na kilogram mesa, da bi lahko prašičerec preživel ta dobiček pa ne pokrije niti vedno višjih eh, stroškov proizvodnje. Še posebej zato, ker eh, so stroški krme in energije vedno višji. Prašiče rejce morajo tako eh, prodajati proizvode z izgubo. In to se dogaja ravno v sektorju kmetijstva. Komisija pa zgolj sprejema manjše ukrepe, s katerimi se eh, je izognila največji katastrofi, ampak ne rešuje glavnih razlogov za krizo. Ko, gospod komisar, že večkrat sem to povedal v tem parlamentu. Ceno je treba fiksirati, upoštevati uh, stroške proizvodnje in cena ne sme pasti pod uh, to raven stroškov. Potrebujemo jasne ukrepe, s katerimi bomo omejili ponudbo omejili proizvodnjo. Določiti moramo tudi observatorij, opazovalnico cen svinine, tako da bomo lahko zbirali informacije o, o cenah, o številu zakolov in tako naprej. Določiti je treba minimalno maržo e, dobička. Obene pa moramo sprejeti ukrepe, s katerimi se bomo znebili ruskega embarga. To je nujno, gospod komisar. Dovolj je razmišljanja, sedaj je čas za ukrepe. Eh, nu de her bas belder. Hvala, zdaj pa bas belder, izvolite. Hvala lepa. Hvala za vašo odlično nizozemščino, gospod predsedujoči. Kriza v prašičem sektorju traja že predolgo. V imenu organizacije za prašičarejo na nizozemskem, imam vprašanje. Ali je komisija pripravljena iskati alternativne ukrepe, ukrepe, ki bi bili alternativni zasebnemu skladiščenju? To je specifična krizna situacija in sektor meni, da bi začasen zgodnji zakon lahko bil bolj učinkovit ukrep od zasebnega skladiščenja tako bi izboljšali ceno, obenem pa ne bi zmotili trga. Odprtje ruskega trga je prav tako ključnega pomena. Če bo Svetovna trgovinska organizacija negativno ocenila razmere, moramo nujno hitro ukrepati. Prav tako pa želim poudariti, da je treba zagotoviti enake možnosti za vse v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Jasenko Selimovič, za minuto. Izvolite. V razpravi o problemih trga s prašičim mesom večkrat slišimo, da naj bi bila Rusija odgovorna za vse, ampak to ne drži naša izpostavljenost Rusiji ni bila tako velika. Drugi sektori obstajajo in težko je najti nove trge, to drži, vendar evropski uradniki in komisija se posvečajo kratkoročnim ukrepom, kot je pomoč za zasebno skladiščenje. Namesto, da bi se vprašanja lotili na strukturni ravni, uvajamo kratkoročne ukrepe. Zasebno skladiščenje lahko povzroči še večje težave. Mislim, da moramo poiskati temeljito rešitev, naprimer ukrepiti je treba konkurenčnost na tem sektorju. Prav tako bi morali vključiti strože zahteve za dobrobit živali v tistih državah, ki izvažajo v Evropsko unijo, zato da bodo možnosti enake za vse. Zato moramo ukrepati, da bomo pomagali kmetom in potrošnikom. Hvala. Hvala lepa. Eh, eh, eh, Anja Hazenkamp. Minuta, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sektor prašičega mesa že desetletja šepa in se spopada s krizo za krizo. Imeli smo težave z hormoni in tudi različnimi boleznimi. Želimo biti klavci za vse svet in zaradi tega se seveda povzročajo in pojavljajo težave. Veliko prašičev je ubitih brez anestetikov, zobe se jim izbija in repe se jim reže, ko so stari sedem dni, čeprav to ni dovoljeno. Cene pa pa, ker je preveč ponudbe in premalo povpraševanja. Namesto, da bi zmanjšali ponudbo, meso preprosto shranimo v zmrzovalnikih in poskušamo doseči več povpraševanja nekaj moramo storiti v tem sektorju, kajti ta sektor je krut do živali in onesnažuje okolje. Zdaj je čas, da industrijo zmanjšamo. Sektor prašičega mesa je šibek, zato mislim, da bi morali ukrepati. Hvala. Hvala lepa. Ani Šrajer Pirik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Še malce nizozemščine. Kot običajno je prašiči sektor zadnji na dnevnem redu, čeprav je zelo pomemben, kajti veliko kmetov tudi na nizozemskem živi od tega. Ne morejo plačati za krmo, ne morejo niti plačati stroškov svojih gospodinstv če ne bo kmalo odpravljen ruski bojkot. Ni ravnotežja med ponudbo in popraševanjem. Ponudbe je preveč, cene padajo in stroški proizvodnje so se na nizozemskem povišali zaradi strogega izvajanja standardov na področju blaginje živali in okolja. Zato imajo kmetje težave ker so stroški proizvodnje višji v primerjavi s tem, kar se dogaja na Danskem in v Nemčiji. 500 milijonov evrov naj bi porabili za skladiščenje. To pa ne bo pokrilo stroškov. Pomagati moramo tistim ljudem, ki so v težavah. Nekateri ljudje želijo opustiti sektor, pomagati pa moramo seveda tudi tistim, ki želijo ostati v sektorju in se posodobiti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi mobilizirali krizne sklade za vse sektorje. Zelo pomembno je, da izboljšamo pogajalski položaj. Lani sem pripravila akcijski načrt, ki pravi, kako bi lahko kmetom pomagali, da bodo dobili bolj poštene cene. Hvala, to bi bila dobra rešitev. Hvala lepa, zdaj pa Karol Karski za minuto, izvolite. Hvala lepa. Zaradi dolge krize se prašičerejci po vsej Evropi spopadajo z velikimi težavami zaradi nizkih cen se številni spopadajo z velikimi finančnimi problemi in na pobudo naše skupine je leta 2014 Evropski parlament pozval Evropsko komisijo, da ne mudoma ukrepa in pomaga kmetom, ki so v zelo težkih okoliščinah zaradi ruske prepovedi uvoza in drugih dejavnostih. Na polskem je kriza zelo velika in izgube so velike zaradi afriške bolezni, ki prizadane prašiče. Prašiče rejci so v mnogo slabšem položaju na polskem kot v drugih državah. Prav tako nas je lani prizadela suša. To je povzročilo veliko resnih težav za prašiče rejce, krme je bilo manj in cene so bile vedno više. Zato pozivam komisijo, da ne bodo doma ukrepa. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Jakovčič. Minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar mislim, da potrebujemo kratkoročne rešitve in dolgoročne rešitve. Kratkoročna rešitev je naslednja. Diverzificirati moramo proizvodnjo, tako da bomo osvojili nova tržišča. Po možnosti Kitajsko. To nam lahko uspe in mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli enkratno subvencijo proizvajalcem prašičega mesa. Komisar Hogan bi moral biti po celotni zemlji, po vsej zemlji in ponujati naše proizvode. Če bomo imeli diversifikacijo, se nam bo nekoč vrnilo tudi rusko tržišče. Nekaj želim povdariti. Čim prej moramo preveriti na Hrvaškem, da bi preverili, da ne bi bilo več prašiče gripe, zato ker ima Hrvaška velike zmožnosti za izvoz in to bi komisija morala storiti čim prej. Hvala lepa. Gospod Štefan Ek, izvolite. Hvala, gospod predsedojoči. V Evropski uniji se proizvaja več prašičega mesa, kot ga potrebujemo. In iz več razlogov. Vedno več ljudi se želi odpovedati poceni bolanemu prašičemu mesu. Zdaj naj bi popraševanje zagnali. Očitno nikogar ne moti, da bomo uničili podjetja v deželah uvoza. Človek bi mislil, da bi se iz mlečne krize kaj naučili. Te nizke cene so rezultat slabe kmetijske politike velike trgovinske verige imajo takšno moč na trgu, da lahko diktirajo ceno. Rešitev, proizvodnja mora ustrezati popraševanju in proizvajalci svinskega mesa morajo končno ugotoviti, da bo število ljudi, ki najejo veliko mesa in število vegetarijancev v prihodnosti mnogo više. Hvala. Gospa Ana Sander, izvolite. Si, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, razmere so slabe. Že mesece in mesece uh, kmetje prodajajo z izgubo. 15 do 20 odstotkov uh, eh, svinine v Franciji je pod uh, ceno. In ta kriza je povezana z ruskim embargom. Kaj bo komisija naredila za to, da pomaga uh, Eh, kmetom, da jim eh, pomaga rešiti vprašanje teh stroškov naše politične oziroma diplomatske eh, izbire. Kako boste odpravili neravnovesje v tej tržni verigi? Kmetom moramo dati možnost, da ponovno najdejo neko rešitev in da nekako fiksiramo cene ne gre zgolj za uh, eh, svinsko meso, ampak za celotno kmetijstvo, ki je v nevarnosti. Če želi Evropska unija še naprej biti pomembna uh, gospodarska močna, močna področju kmetijstva, potem je treba nekaj narediti. For... Hvala lepa. Zdaj pa je čas za postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Sean Kelly je prvi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V ponedeljek zvečer sem bil na seji z komisarjem za kmetijstvo Hoganom in jasno je, da vedno več ljudi pozna krizo, vendar rešitev še ni. Imam tri vprašanja za komisarja Hana. Lepo prosim. Ali kmetijski sektor trpi zaradi ruskega bojkota. In drugič, kakšne možnosti so, da bi našli trge zunaj Evropske unije na kratek, srednji in dolgi rok. Tretjič, kako bi lahko povečali prodaje v Evropi in druge, še posebej glede na to, da ljudje ne jejo več eh, toliko mesa zaradi čudnih zgodb, ki jih slišimo vsak dan. Uh... Hvala lepa. Gospod Mamikins. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Cene prašičjega mesa padajo in to je mogoče razložiti na več načinov. Seveda je ruski embargo razlog za to, o tem je govorilo več kolegic in kolegov, ampak pred sankcijami smo že imeli krizo. Latvija najbolj trpi zaradi tega. Kmetijski sektor je najbolj reguliran v Evropski uniji. Ampak kaj bi lahko storili? kaj počnemo? Nič. To pomeni, da je treba še enkrat zagotoviti dostop do ruskega trga. Za nas je to tradicionalen trg, pa tudi za Evropo je to tradicionalen trg. Vemo, da so sankcije odpravljene za Belorusijo in to pomeni, da bi prašiče meso lahko prišlo tudi na trg v Belorusiji, vendar to se ne bo zgodilo jutri ali pojutrišnjem, zato bo potrebnega nekaj časa povem vam lahko, da je bila latvijska eh, vzreja prašičev znana v Evropi, ampak obstaja možnost, da se to več ne bo zgodilo. Hvala, gospa Bata Proševska, hvala lepa v imenu polskih proizvajalcev prašičega mesa. Želim povedati, da so ti zelo zaskrbljeni zaradi destabilizacije trga prašičega mesa na Polskem in da so zaskrbljeni, ker se komisija ne odziva. Moja država najbolj trpi zaradi posledic ukrepov, ki jih je sprejela Evropska komisija, da bi preprečili širjenje afriške prašiče gripe. Ukrepi, ki jih je zaenkrat sprejela komisija, da bi pomagali proizvajalcem, zaenkrat niso učinkoviti, vsak dan trpimo izgube, cene so nižje, te, cene proizvodne in stroške proizvodne pa vedno višji. Podpora za sektor prašičega mesa v moje državi je nujna in pričakujemo, da bo komisija sprejela ukrepe, ki bodo realno in pozitivno vplivali na sektor v moje države. Moja država je neke vrste tamponsko območje za Evropsko unijo in mislim, da nas ne bi smeli pustiti na cedilo. Vprašanje za komisijo je, ali bo končno sprejela ukrepe, ki so potrebni za to, da bodo cene primerne po vsej verigi. Hvala. Hvala lepa, gospodine predsjedniče. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Strinjam se z vprašanjem, ki ga je zastavil odbor za kmetijstvo. Proizvajalci svinskega mesa so v krizi. Vprašanje je, ali bo kriza v prihodnosti še večja. Komisija namerava odpreti skladišča in skladiščiti meso. Vprašanje je, ali je to najprimernejši trenutek za to. Imamo tudi del vprašanja, ali bo pomoč dejansko prišla do roke proizvajalcev prašičjega mesa. Mislim, da bi bilo dobro, če bi modernizirali ta vprašanja, because uh, kmetje brez te možnosti so izpostavljeni izsiljevanju in manipulacijam prodajalcev. In to ne velja samo za sektor prašičjega mesa. Na Hrvaškem so tudi proizvajalci sadja izpostavljeni, prav tako pa podpiram predloge kolegic in kolegov, da bi Evropska komisija morala razširiti trge in uvesti više standarde za tiste države, ki so uvoznice. Najlepša hvala. Hvala lepa. Marija Grapini za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kriza cen evropske svinine vam je znana. S tem bo prišlo tudi za zmanjšanja števila prašičerejcev. Mislim, da potrebujemo dolgoročno vizijo in mislim, da ima skupna kmetijska politika prav tako pomembno vlogo pri tem, da zagotavlja ravnovesje med eh, dobavo in ponudbo. Še posebej, ko imamo um, eksterne proizvajalce in eksterne razloge, ki vplivajo na to krizo, naprimer ruski embargo doseči moramo tudi eh, trge tretjih držav. Ne smemo se zrotočati zgolj na evropski trg. Gospod komisar, morda bi lahko kaj več povedali o Rusiji. Komisarja za kmetijstvo ni tukaj eh, in mislim, da moramo eh, nan pokazati s prstom. Mi imamo tradicijo v sektorju svinine, govorimo o učinkih, ampak razmišljati moramo o dolgoročnih učinkih. Izgubljamo namreč delovna mesta. Gre za celotni sektor, ki se ukvarja s tem eh, mesom, s to proizvodnjo. Kaj boste naredili, da bo eh, ta kriza odpravljena? Prosim. Gospod Skripek, izvolite za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija je vedno zelo ponosna na kakovost kmetijskih proizvodov v državah članicah. In trenutna kriza postavlja vprašanje, kako bi lahko našli rešitev za to vprašanje. Zaradi embarga je prišlo do izgub in naša obveznost je, da pomagamo tem proizvajalcem. Proizvajalci morajo dobiti očkodnino in podpreti je treba tudi zasebno skladiščenje, zato da bodo naši izdelki lahko prodani v tretje države. Čeprav imamo subvencije, je med nami, naprimer na Slovaškem, veliko proizvajalcev, ki so v težavah. Slovaški proizvajalci ne morejo konkurirati proizvajalcem v drugih državah. Mislim, da moramo najti dobro rešitev za ta sektor, zato ker je kriza res velika. Hvala. Gospod Šikerski, izvolite. Hvala lepa. No, nekaj kratkih komentarjev. Komisar Hogan je na polskem na povabilo ministra za kmetijstvo v moji državi. Dejstvo, da imamo danes to razpravo, je posledica odločitve konference predsednikov Evropskega parlamenta. Žal nismo imeli razprave, ko je bil tukaj komisar Hogan v začetku tedna, ampak tukaj je komisar Han in mislim, da je to koristno, zato ker se pojavlja veliko vprašanju v zvezi z rusko prepovedjo uvoza. Gospe in gospode, upoštevati moramo, da na evropskem trgu potrošnja pada. V medijih veliko slišimo, da je rdeče meso slabo, slabo za zdravje in to seveda vpliva na porabo in potrošnjo. Glede na to, da obstaja velika konkurenca na globalnem trgu, lahko vidimo, da se pojavljajo težave. Če želimo prevladati na globalnem trgu, potem moramo poskrbeti za industrializacijo in težko je ohraniti majhne proizvajalce pri življenju, ampak to je zelo pomembno. To je pomembno tudi za preživetje našega gospodarstva. Hvala, gospod Han, izvolite. Äh, Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, hvala lepa. Hvala lepa za vaše komentarje. In res škoda, da gospoda Hogana ni tukaj, ampak v imenu celotne komisije vam zagotavljam, da res najemljamo situacijo na kmetijskem sektorju. Na ministerskem svetu v ponedeljek bo to vprašanje visoko na dnevnem redu in komisar Hogan bo spregovoril specifično o tem. Države članice in Evropski parlament so pripravile jasen pravni okvir z uredbo o skupnem trgu in mislim, da potrebujemo gospodarsko stabilne proizvajalce in kmetije in v teh gospodarsko težkih časih jih je treba podpreti. Seveda pa ne smemo pozabiti, da bi si vsi želeli, če bi skupna kmetijska politika bila bolj reformirana, da bi bila bolj tržno usmerjena. Evropski parlament je ta razvoj vedno podpiral. Kmetijstvo, ki proizvaja proizvode, ki niso v skladu z potrebami trga, ne teče dobro. Seveda, usmerjenost na trge pač pomeni, da ima popraševanje in da ima strukture določen pomen v času krize je to še toliko bolj pomembno in pride do vidika. Če ne bomo uvedli strukturnih sprememb, potem ne bomo imeli dobre kmetijske politike, želimo pa si dobro kmetijsko politiko. Naj si bo mleko ali prašiče meso, komisija bo vedno jemala to resno, izkoristili bomo možnosti, ki nam jih data parlament in svet želimo biti usmerjeni v prihodnost, želimo si takšno tudi kmetijsko politiko. Nekdo je omenjal moj dosje in povem vam lahko, da so se nekateri tukaj javljali k besedi in so bili zelo strogi. Omenjali ste vzhodno Ukrajino in posledice zaradi tega. Pripričani smo, da bo kmalo prišlo do pozitivne rešitve na tem področju. Jaz sem optimist. Upam, da se ne motim, če se bo to zgodilo, se bodo pojavile nove situacije in to bi lahko vodilo do pozitivnega razvoja v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, razprava je konec. Zapisnik današnje seje bo